in naj eh, sedaj si pogledamo dnevni red. Zapisnik zasedanja z 18. decembra oziroma 17. decembra je na voljo ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik. Eh, če ne, smatram, da smo ga sprijeli. Naj